podpredsednik Majštar. V imenu svojim, svojih kolegov vam lahko povem, da lahko računate na podporo Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Razprava o eh, poročilu dejavnostih Evropske investicijske banke za leto 2009 je s tem končana. Ura teče in zato gremo lahko naprej eh, na naslednjo točko, To je poročilo Janoša Vojčevska o cepljenju proti bolezni modrikastega jezika in gospod Vojčehovski, dajem vam besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospe in gospod. V veselje mi je, kakor tudi prijetna dožnost, da predstavim poročilo, ki se nanaša na spreminjanje direktive, ki ureja cepljenje proti bolezni modrikastega jezika. Ta bolezen predstavlja veliko nevarnost za prežvekovalce po celi Evropski uniji. Danes eh, sem zelo vesel, da lahko govorim eh, pred vami, kajti pred nekaj leti sem imel čast predstaviti novo strategijo za dobrobit živali. In takrat sem podaril, da je preventiva boljša kot zdravljenje. In to, kar delamo danes, je točno to. Danes razpravljamo o e, cepljenju proti bolezni modrikastega jezika in sedaj želimo spodbuditi preventivne dejavnosti. To bo omogočilo, da bojo naše živali bolj zdrave in a, e, s tem bodo tudi stroški nižje. Kaj se spreminja z novo direktivo? Prejšnja direktiva je bila pač direktiva, ki je bila ustrezna za te danje razmere tudi na trgu. Cepiva, ki so se uporabljala tedaj, se še vedno uporabljajo. seveda pa eh, so eh, ta stara eh, tepiva z oslabljenimi živimi virusi predstavljala določeno nevarnost, kajti virus se je lahko prenesel iz cepljenih živali na necepljene živali in je včasih povzročil tudi okužbo. Vmes je znanost naredila velik korak naprej, sedaj imamo novo generacijo cepiv, celo baterijo eh, cepiv imamo, ki so bila testirana in kjer se je izkazalo, da se virus ne bo mogel prenašati, ker gre za neživa cepiva oziroma neaktivirana cepiva. E, takšna nova cepiva bo tudi lažje uporabljati in verjetno bodo tudi učinkovitejša. Šipko v čongu nedolgega času. Po... In eh, kar hitro smo delali, v relativno kratkem času smo pripravili, oziroma eh, kar hitro je komisija pripravila eh, zakonodajni predlog. Želimo, doseči se to direktivo, da eh, bo mogoče čim prej masovno cepiti živali, mogoče že v začetku poletja letos. In eh, seveda bo do. Eh, poletja treba spremeniti tudi nacionalne zakonodaje. Nacionalne zakonodaje bo treba prilagoditi na zahteve nove direktive in to moramo narediti letos, da ne bo eh, preteklo še eno leto, preden se to zgodi. Dovolite mi, da vas upozorim na nekaj težav. Evropska komisija predlaga tako, eh, tako imenovane korelacijske tablice v poročilu, se strinjamo. Te korelacijske tabele so potrebne, kaj ti vsebujejo informacije o tem, kako se direktiva prenaša v različne nacionalne zakonodaje. V nekaterih državah na to gledajo kot na pretirano birokracijo. Naj pa vseeno podarim, uporaba takšnih korelacijskih tabel omogoča boljši pregled na tem, kaj se dogaja na zakonodajnem področju v državah članicah in takšne tabele lahko uporabljamo tudi za boljše obveščanje naših sodržavljanov o tem, kaj se dogaja. Mislim, da bi te korelacijske tabele morale postati stalna praksa pri vseh zakonodajnih dejavnostih. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Mislim, da sedaj delamo nekaj dobrega, kar bo koristilo tudi našim kmetom in našim živalem. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu komisarju Ševčoviču. Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisija je parlamentu zelo hvaležna za podporo predlogu, ki bo še olajšal cepljenje proti bolezni modrikastega jezika. Zlasti se želim zahvaliti poročevalcu, gospodu Vojčehovskemu, za njegovo privrženost tej stvari. Bolezen modrikastega jezika je povzročala veliko težav v Evropski uniji vsem kmetom. Ob, v 90-ih letih je ta bolezen bila še nekoliko eksotična v EU, pojavljala se samo sporadično v Južnji Evropi. V teh zadnjih letih pa je prišlo do več epidemij in uh, to v več državah, vključno na severu in v srednjo Evrope in zaradi tega je prišlo do izgub zaradi uh, obolevnosti in pa uviranja trgovina živla, uh, živali. Vendar pa se je eh, pojavnost eh, te bolezni zmanjšala zahvaljujoč tudi cepljenju. Evropska unija je financirala 50 milijonov evrov, 120 eh, v 2009 in okoli 200 v naslednjih letih. Po sedanjih pravilih je cepljenje dovoljeno samo na tistih področjih, kjer veljajo določene omejitve zaradi možnosti oziroma pri, prisotnosti bolezni modrikastega jezika. Do zdaj se je uporabljalo eh, oslabljeno živo cepivo. Eh, sprememba direktive pa eh, prinaša možnost preventivnega cepljenja in to bo zelo eh, olajšalo delo kmetom to poročilo parlamenta prihaja o pravem času in je tudi zelo pomembno za situacijo živali v EU. Poročilo podarja, da je nujno eh, cepiti živali, predn se začne naslednja sezona bolezni modrikastega jezika. Moramo pa vedeti, da se je situacija sicer izboljšala, ampak bolezen ni bila izkorinjena. Še vedno obstaja tveganje za nove epidemije v prihodnje. In pomembno je, da lahko države članice zaščitijo svoje živali pred virusom, in države članice morajo imeti možnost izboljšati svoje programe cepljenja tako, da bi v prihodnje preprečili izbruhe um, bolezni modrikastega jezika v Evropi. Države članice so že izrazile željo, da te ukrepe začno čim prej izvaljati. E, poročevalec je omenil e, tudi občutljivo vprašanje korelacijskih tabel. Eh, korelacijske tabele so zelo pomembne za spremljanje ustreznega prenosa akija v nacionalno zakonodajo. To je vprašanje, o katerem razpravljamo veliko v tej hiši, o tem, kako spremljati, eh, kako nadzorovati prenos eh, zakonodaje, evropske zakonodaje v domačo. In korelacijske tabele omogočajo točno to. Istočasno se zavedamo, da takrat, ko gre za tako nujne zadeve, kot je ta, v takih primerjih moramo se truditi za to, da najdemo rešitev skupaj s parlamentom in s svetom, tako da ne, prihid, ne, da ne pride do blokad in upam, da bo tudi Evropski svet pokazal dovolj fleksibilnosti in da bomo to zakonodajo imeli na mizi sprejeto že pred. Eh, Eh, se, sezono, ko lahko pride do izbruhov bolezni modrikastega jezika. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj bomo poslušali mnenja političnih skupin. Najprej gospa Jegle v imenu ALS. Gospa Jegle, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Predložena direktiva o cepljenju proti bolezni modrikastega jezika je, kot je bilo rečeno, zelo pomemben korak k izkoreninjanju te nevarne živalske bolezni. Ta bolezen prizadeva prevzrokovalce, kot so goveda in ovce, in lahko vodi do smrti bolezni. Nova neaktivna cepiva lahko uh, omejijo nevarnost okužbe, zato so bolj učinkovita in se lahko uporabljajo tudi na območjih, kjer se bolezen še ni pojavila. Uh, Na ta način bodo države članice lahko bolj učinkovito izrabljale cepljenje in zmanjšale obremenitev kmetijskega sektorja zaradi te bolezni. Nova cepiva uh, omogočajo. Uh, bolj učinkovito in širšo zaščito. Kmetje sprejemajo to možnost, nova cepiva nudijo boljšo varnost in bistveno prispevajo k zdravju živali. Uh, Eh, bolj ko bomo bolezen omejili z novimi cepivi, boljše bodo naše eh, možnosti v gospodarstvu in pri izvozu živali. Zato, da bo ta direktiva lahko stopila v veljavo in da bodo nova cepiva na voljo, je dejansko nujno, da hitro sprejmemo odločitev. Uh, Odbor za kmetijstvo je v ponedeljek soglasnim sprijetjem tega poročila podal jasen signal in eh, Evropska ljudska stranka bo na dašnjem plenarnem zasedanju eh, zauzela enako stališče. Podpiram zahtevo poročevalca, da se v direktivo vključijo korelacijske tabele, kajti konec koncev se ne more dogajati, da sprejemamo evropske sklepe, ne da bi države članice eh, nas potem obvešale o tem, kako to prenašajo svojo zakonodajo. Potrebujemo to preglednost in eh, tudi, tudi zato, da okrepimo verodostojnost v Evropski uniji. Hvala poročevalcu za dobro delo, za dobro sodelovanje, najlepša hvala, podprli bomo to poročilo najlepša hvala gospa jegle vidim modro eh, moder karton gospoda enjuja ali ste eh, pripravljeni sprejeti to vprašanje prosim mikrofon I have a statement rather than a question. E, imam izjavo, ne pa vprašanje. E, ni smo imeli soglasja pri glasovanju zato, ker jaz nisem glasoval za. Gospod Egnu, Eh, modri karton je za postavljanje vprašanj. Torej, naslednjič, prosim, postavite vprašanje, če boste dvignili modri karton. Sedaj pa dajem besedo gospodu Gotjerežu, ki bo govoril v imenu skupine SD in D. Hvala lepa. Hvala lepa. Bolezen modrikastega jezika je že dolgo časa ogrožala eh, živali in javno zdravstvo. In proti temu smo se borili že z neaktiviranim cepivom. In eh, to v primeru takrat, ko so bile živali v eh, omejenem območju, kajti ta vrsta cepiva lahko škodi necepljenim živalim. Zato smo ta neaktivirana cepiva oziroma cepiva za neaktiviranim cepivom Eh, virusom uporabljali samo v posebnih pogojih. Eh, tem omejitvam pa se je mogoče izogniti z novim eh, cepivom z mrtvim virusom. In zato potrebujemo sedaj novo strategijo, ki bo bolj učinkovita, ki bo delovala bolj preventivno. To je bistvenega pomena za ta sektor. In uh, Zato moramo direktivo čim prej spremeniti in jo potrditi, zato da bo tako cepljenje možno. Pogodba omenja korespondenčne tabele, vendar se tega ne sme uporabljati za izgovor, da bi zavlačevali se tem instrumentom, kar bi škodilo kmetom. Hvala lepa, gospa Polsen, v imenu Alde, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi, tudi gospodu Vojčehovskemu za eh, učinkovito delo in za zelo dobro poročilo. Kolegi so že povedali, zakaj gre pri tem poročila. Novo učinkovito cepilo, ki bi ga lahko uporabljali, bo zelo koristilo. In dovolite mi, da ta čas izkoristim za to, da podarim dejstvo, da je to morda prvi pomembni dokaz na področju kmetijstva o tem, kaj se bo zgodilo, ko se bo podnebje začelo spreminjati. Na švedskem bolezni modrikastega jezika sploh ni bilo pred štirimi, petimi leti. O tem se sploh ni slišalo. Ta bolezen se je samo sporadično pojavljala na jugu Evrope, sedaj pa je postala realno. Sedaj imamo prvo epidemijo bolezni modrikastega jezika. Zato je izjemno pomembno, da začnemo cepiti živali. Ravno tako je izjemno pomembno, da vemo, o čem govorimo. Namreč, ko govorimo o podnebju, o okolju in o prihodnosti, moramo vedeti, da se ne spreminjajo sa, e, samo vzorci padavin, e, pojavno suše, ampak da e, to pomeni tudi spremembe pri izbruhu bolezni, epidemij in to tako pri živalih kot pri ljudih. To moramo jemati resno, ko načrtujemo bodoče ukrepe tudi v okviru strategije EU 2020. Za nas kot zakonodajalce je pomembno tudi to, da razumemo, da lahko sprejemamo dobre odločitve le na podlagi znanja, ki ga imamo. Pri tem pa moramo biti fleksibilni, tako da bomo znali sprejeti nove odločitve, ko se pojavijo nova znanstvena dejstva. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu eh, Nikolsonu, ki bo govoril v imenu konzervativcev in reformistov. Hvala lepa, gospod predsednik najprej se zahvaljujem gospodu Vojčehovskemu za to, ker je tako hitro pripravil to poročilo. Zelo, zelo trdo je delo na tem. Sedaj pa mi dovolite, da se dotaknem korelacijskih tabel. Komisar je rekel, da je upal, da bo to zadostovalo, ampak upanje ni dovolj, gospod komisar. To je zelo resna bolezen, eh, ki jo moramo spraviti pod nadzor. Eh, do, do poletja, prenašajo jo majhne muhe, ki jim pravimo midges na eh, škotskem. In to je treba narediti pred eh, poletjem. Gospod Čehovski je naredil svoj del naloge in ga ne moremo kriviti, če bo prišlo do zamud. V Bruslu je nevarnost, da bo zaradi birokratskih postopkov prišlo do zamud, ampak eh, to direktivo potrebujemo. Ta bolezen potuje hitro in moramo imeti možnost cepiti izven prizadetih območij. In kot je rekel gospod Vojčehovski, preventiva je boljša kot zdravljanje in mislim, da moramo v tem primeru hitro ukrepati. Želim, da nam komisija, komisija zagotovi, da birokratski postopki tega ne bodo zadržali. Hvala lepa, gospod Egnju. To je bolezen, kjer bi se kmeti morali sami odločati, eh, upoštevajoč svoje lastne eh, okoličine. Sam eh, bi upošteval to, kar bi reče veterinarije, ne bi upošteval tega, kar mi govorijo iz drugih držav. Kaj te? Frustriran sem, da mora Evropska unija tukaj sploh biti vključena. Vi ste nam to bolezen dali, zato prosim, da ne stvari še bolj poslabšate. Kaj te? Eh, pogodba sicer ne prinaša takih sprememb, zakaj je potem toliko stvari treba eh, spreminjati, vključno s to direktivo, da bo v skladu s pogojo delovanju EU. Sploh ne vemo, kako bo rešeno vprašanje korelacijskih tabel in to vprašanje kaže, kako velika eh, zmeda obstaja na področju soodločanja. In eh, naša vlada je se trudila, da, eh, se je, da se je uskladila z vašimi. Eh, idejami, drugim bo pa to bolj težko. Hvala lepa, gospod Doc, hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala tudi poročevalcu za to poročilo. Načeloma se strenjam s tem poročilom in eh, z načeli, na katerih sloni. Eh, to cepivo se sme dovoliti le takrat, ko pristojni organ ugotovi, da obstajajo Eh, nevarnosti za življenje in zdravje živali in ljudi. Ampak Severna Irska eh, je, prosto, je bolesni prostno območje in zato je pomembno, da Evropska komisija prizna ta status eh, območ, območja, kjer bolezni ni. In obstaja pa tveganje, da se ta bolezen razširi. In ali Eh, je zato potrebno, da ima tudi eh, Severna Irska eh, možnost uporabe tega, tega cepiva. Treba je narediti vse, da se prepreči širjenje. Treba je vedeti, kakšne so dobre prakse. Vse države članice morajo konstruktivno sodelovati, da zmanjšamo tveganje širitve te bolezne in da kmetijstvo zaščitimo pred izbruhi. Komuniciranje med državami članicami in komisijo je življenski del spremljanja in nadzora izbruhov te bolezni in spodbujam takšno sodelovanje. Hvala lepa. Gospod Nikolesku. Najlepša hvala, gospod predsednik. Takšne epidemije, kot je epidemija bolezni modrikastega zika, zelo prizadenejo tako kmete, kakor tudi potrošnike in evropsko gospodarstvo, kajti ta bolezen ima visoko stopno smrtnosti, kar negativno vpliva na trgovino in zato tudi prizadete regije trpi, eh, trpijo. In zato je treba imeti eh, kampanje cepljenja. Vseeno pa je tu treba predvideti določene omejitve, ki so povezane z regijo. Predlog komisije je po naše dober za eh, živinorejce in za regije, kjer eh, ta bolezen je. Evropski skladi so veliko prispevali k izboljšanju situacije po epidemiji eh, bolezni modrikastega jezika. 370 eh, milijonov evrov je bilo vloženih v letih cepljanja proti tej bolezni, vendar pa bi morali s tem delom nadaljevati, kajti vse, vse te kampanje cepljanja so bile učinkovite in novi zakonodajni okvir bo stvari olajšal. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod De Castro. Presidente, onorevoli kolegi predsedujoči, kolegice in kolegi, najprej naj se zahvalim gospodu Vojčečovskemu in vsemu poročevalci v senci za opravljeno delo, <clears throat> ki stremi za tem, da naredimo bolj prožne ukrepe za boj proti modrikastimu jeziku. Komisija se je obvezala, da bo čim prej sprejela besedilo in da bo omogočila sprožanje um, kampanje cepljenja pred poletjem. Komisija sicer je upoštevala dejansko določene um, ukrepe, ki so prepuščali popolnoma um, v, v odločanje celoten postopek svetu. Zato se zahvaljujem odboru za kmetijstvo, eh, s katerim smo uspeli najti eh, spremembo eh, pravne podlage in sicer smo kot pravno podlago svetovali člen 43 eh, um, Lizbonske pogodbe, zato da eh, ustrezno vključimo tudi pri soodločanju Evropski parlament. Pri tem bi morali vključiti tudi korelacijske tabele, zato da se hitro odzovemo na potrebe evropskih kmetovalcev. Hvala. Hvala, gospod Elward. Najlepša hvala, predsedujoči. Zaradi cepljenja in omejitve gibanja živali je število izbruhov eh, bolezni modrikovskega eh, jezika v zadnjih letih močno upadlo. Ta bolezen povzroča velik delež smrti pri živalih in bistveno vpliva na kmetijski sektor. Eh, ampak uporaba neaktivnih cepiv je pozitivna novica in hvala pročevalcu za opravljeno delo. Eh, potrebno je ljudem omogočiti eh, uporabo novosti na tem področju in eh, sploh glede na to, da lahko na ta način zmašamo obremenitev kmetijskega sektorja. Cepljenje predstavlja učinkovit odziv na to bolezen, ki jo je potrebno spremljati z drugimi ukrepi, predvsem raziskavami in anketami in na ta način bomo. Gospod Elward, uh, ste končali? Prehitro ste brali in eh, tolmači vam niso uspeli slediti. Časa je zelo malo, gospod predsedujoči. Gospa Gurley. Hvala. Ta zakonodaja bo kmetom omogočila prožnost, izbiro in upanje, upam. Uh, že dolgo nismo imeli strategije raz, uh, cepljenja, ker nismo imeli ustreznih uh, cepiv za to, da bi omogočili cepljenje izven izključnih območij. Uh, vključenost v izključno moče je lahko katastrofalno za kmetje, ravno pa je lahko katastrofalno, če ne moreš zaščititi svojih živali pred tako škodljivo boleznjo, kot je bolezen modrikastega jezika. Sprememba pravil, ki upam, da jo bo parlament danes sprejel, bo uh, omogočila eh, Združenemu kraljestvu, da bo postalo varno moče. To bo prihranilo veliko denarja na podeželju. Uh, vendar pa je nujno, da ta pravila stopijo v veljavo čim prej. Uh, Kmetje morajo imeti možnost cepiti pred, začet, pred koncem maja, zato da bodo živali eh, kar najbolj zaščitene. Eh, razumemo ozadje medinstitucijskih bitk na bojišču korelacijskih tabel, ampak lahko vam zagotavljam, da kmetovalci, ki jih zagovarjam, eh, in ki jih predstavljam, ne razumejo tega. Gre za nujno zadevo, prevladati mora zdrava pamet. Rešimo to vse skupaj zdaj, eh, izvedimo hitri postopek eh, in poskrbimo, da bodo naše živali cepljene. Najlepša hvala, gospa Kristinger. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Bolezen modrikarskega jezika je bolezen, ki prizadene prežakovalce in je že povzročila veliko škodo v živinoreji. Od leta 2000 je v številnih državah eh, članicah prišlo do epidemij in eh, to je povzročilo precejšno škodo. Kot vedno, kadar pride do škode, to vedno najbolj prizadane najnižji del eh, pridelovalne verige. Kljub cepiv je v teh primerjih eh, ponekod izvoz povsem upadal. Eh, v Avstriji ima govedoreja dolgo eh, tradicijo, ampak kljub temu so, dolo, so bili določeni obrati eksistencialno ogroženi. Eh, ta bolezen ni izkoreninjenja in se lahko vedno znova ponavlja. Iz izkušnja se je potrebno kaj naučiti in potrebno je ponuditi eh, možnosti sprememb. Eh, direktiva, ki trenutno velja, ni v skladu s trenutnim stanjem razvoja in jo je potrebno posodobiti. Potrebno se je prilagoditi novim dogodkom za to, da se bomo lahko bolj učinkovito borili proti tej bolezni in zmanjšali obremenitev kmetov. Pravila so bila zapisana pred leti za uporabo tako imenovanih oslabljenih živih cepiv. To so bila takrat edina cepiva, ki so bila na voljo. Danes imamo modernejša cepiva in eh, to je potrebno upoštevati. Pozdravljam hitro ukrepanje komisije in sveta in se zauzemam za hitro uveljavljanje nove direktive. Kot zastopnica kmetov vem, kako pomembno je razmišljati v okviru eh, čas, eh, letnih časov in sezon. Zato je ključno, da še pred jesenjo dobimo uporabna pravila za države članice in kmetovalce in najlepše najlepša hvala poročevalcu. <clears throat> Hvala, gospod Kapula Santos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Predlogi, ki jih eh, vsebuje eh, ta Eh, predlog direktive, so vsebinsko vsekakor sprejemljivi in zato čestitam komisiji za ta predlog. Dejansko eh, se prilagajamo eh, znanosti in omogočamo uporabo cepiva proti bolezni modrikastega jezika tudi izven izključnih območij. Nova cepiva ne predstavljajo tveganja za nezaželeno okužbo s virusom. Eh, Čestite ti želim poročevalcu, gospodu Vojčekovskemu in predsedniku Dekastru, ki sta eh, spremenila pravno podlago tega predloga, Eh, spremenila ste torej prvotni predlog in eh, zdaj imamo skupno pristojnost sveta in parlamenta v okviru običajnega eh, zakonodajnega postopka skladu z Lizbonsko pogodbo. Odbor za kmetijstvo je o tem razpravljal eh, in je predlog zelo hitro sprejel, zato da zdaj lahko to obravnavamo na tem plenarnem zasedanju. V bližnji prihodnosti upamo, da bo sprejet naslednji korak na svetu, tako da bodo te določbe začele veljati. Pozivam torej svet naj se približa stališču Evropskega parlamenta, ki sem prepričan, da bo danes sprejeto z veliko večino. Hvala. <clears throat> Ja, Gospod Šnelhar, hvala. Prilagoditev pravil za bolezen eh, modrikastega jezika je v skladu z novo politiko cepljenja, eh, ki je del strategije za zdravje živali v času 2007 do 2013 pod eh, načelom, da je preprečevanje najboljše zdravilo. Bolj prožno uh, upravljanje s cepljenjem omogoča uh, boljši boj proti boleznim in manjši vpliv na kmetijski sektor. Uh, več eh, prožnosti in eh, preventivni, eh, preventivno delovanje je vsekakor dobrodošlo na določenih področjih. Mnenja sem, da tukaj sprejemamo pravi korak in podpiram tudi gospod Pavzen, ki je dejala, da moramo Eh, zaradi podnebnih sprememb računati na nove živalske bolezni v prihodnje, da potrebujemo jasno strategijo in zdaj lahko to vadimo. In v tem okviru naj povem, da. Uh, se mora tudi eh, razprava v komisiji spremeniti. Kar zadeva bolezen odvikastega jezika, je dobro, da imamo novo cepivo, ki ni nevarno, kot je bilo v preteklosti, eh, kar pomeni, da so se razmire spremenile. Zahvaljujem se pročevalcu za hitro opravljeno delo, eh, kajti vemo, da na podlagi izkušenj moramo poleti in jeseni računati s prvimi obolelimi živalmi in zato do takrat potrebujemo nova pravila. Eh, in eh, če imate nekega veterinarja, ki priporoča cepljenje, eh, s tem ni vse opravljeno. Eh, komisija mora izdelati svoja izvedbena pravila, prilagoditi jih mora novemu postopku in to mora izvesti ravno tako hitro, kot mi izvajamo svoj postopek tukaj v parlamentu. Torej, res upam, da bomo čim hitreje se prilagodili napredku znanosti. Hvala. Gospod Vlasak, želite kaj vprašati gospoda Šnelharta ali želite govoriti v postopku CatchDI? CatchDI, dobro, hvala smo si vas zabeležili, gospod Trabela. Hvala lepa, zahvaljujem se kolego Vojčehovskemu za poročilo. Podarja, kako pomembno je, da je eh, zakonodaja eh, prilagodena eh, trenutnim okoliščinam. Ne glede na to, katero cepivo ukvarjamo, ne, vseeno ne moremo ugotovi, eh, ugotoviti, eh, s kakšnim virusom je okužena žival, z živim ali eh, s cepilnim. In dokler ne bomo imeli ustreznih tehnologij, bo nemogoče razlikovati med eh, cepljeno živaljo in eh, okuženo živaljo. Zato je nujno potrebno, da se izognemo vsem kontaminacijam, Kajti eh, v tem primeru obstaja tudi nevarnost, da bi države prepovedale gibanje eh, cepljenih živali. Za večjo biovarnost znotraj unije moramo zagotoviti in tako bomo imeli boljše komercialne in zdravstvene rešitve. Hvala. First... Hvala, zdaj pa sledi postopek Catch the Eye in prva govornica je gospa McGuinness. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, potrebno je upoštevati komentar komisarja, da je bolezen v upadu, da je eh, število eh, bolelih živali odpadlo, zmanjšalo se z 48 tisoč na 21 tisoč, ampak še vedno ne vemo, kako se bo bolezen razvijala v prihodnje in razvoj neaktivnih eh, virusov in tehnične podrobnosti v zvezi z uporabo teh cepiv so zelo dobrodošle. Korisno bi bilo, če bi bil svet v dvorani, zato da bi lahko govorili o tem vprašanju, ampak uh, Uh, upam, da bo svet pripravljen zagotoviti korelacijske tabele, ki so po mnenju komisije in parlamenta ključne in upam, da uh, bodo kmalo tudi odgovorili na naše zahteve. Preprečevanje vseh bolezni, ampak sploh te bolezni se osredotoča na uh, živinorejo, na omejitev gibanja živali, na zaščito pred vektorji in na to, o čemer smo govorimo danes, na cepljenje. Hvala, gospod Vlasak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 problem cepljenja z neaktivnimi cepivi izven izključnih območij je, da bodo živali pri preizkusih eh, dajale pozitivne rezultate eh, in ne bo mogoče razlikovati med tem, ali so živali cepljene ali dejansko okužene. Zato bodo potrebne nadaljne eh, raziskave in to bo drago, to bo problematično tudi, kar zadeva transport živali. juni 2001 je pravzaprav nemogoč rok za prenos tega v nacionalno zakonodajo in ne strinjam se eh, z datumom eh, 20. in s podaljšanjem roka. Potrebno je upoštevati, da bo priprava korelacijskih tabel še naprej povečevala upravne stroške. Gospod Hutjes. hvala predsedujoči mislim da smo stopili korak naprej ko smo razumeli da to ni problem ki je vezan na nekatere probleme na nekatere predele evrope oziroma na južno afriko vsekakor moje pozitivno mnenje v zvezi s tem ukrepom se navezuje tudi na neko vprašanje ki ga želim postaviti kolegu tarabeli ne mislite da, da kolega oziroma komisija mislijo da bi bilo potrebno takoj se lotiti problema vprašanja Eh, tudi izvajanja v okviru veterinarskih služb za to, da bo prišlo do nekega ukrepa, ki naj omogoči, da odpravimo problem po celi Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod Jar. Hvala, gospod predsedujoči. Določitev boljših pogojev za cepljenje proti eh, bolezni modrskega jezika je pomembno, kajti samo na ta način bomo zmanjšali tveganje za okužbo s to nevarno boleznjo, ker se bodo lahko cepiva uporabljala tudi na območjih, kjer se ta bolezen še ni pojavila. Eh, v tem kontekstu je potrebno vedno znova podarjati, da kmetijstvo, ključno z izvozom živali, predstavlja pomemben dejavnik v številnih državah in zato kmetje potrebujejo eh, možnost, da imajo koristi od eh, najnovejših dodnan na področju veterine. Tisto, kar trenutno najbolj potrebujemo, je dvoje. Najprej potrebujemo hitro rešitev, za prakso v Evropski uniji in pa drugič, ravno tako nujno, po mojem mnenju, potrebujemo obveznost poročanja o izveden, izvedenih ukrepih v državah članicah. Tu imamo v mislih poročanje eh, komisiji. Najlepša hvala. Hvala. In za konec, če gospod komisar, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se želel zahvaliti parlamentu za podporo temu predlogu in eh, tudi zato, da se zavedate, da potrebujemo res zelo hiter postopek. Kar nekaj vas je govorilo o problemu korelacijskih tabel in eh, naj nas vse opomnim, da je eh, tu bila pomembna vloga konference predsednikov pri tem vprašanju sploh glede na to, da eh, vemo, da je problematično vprašanje prenosa eh, evropske zakonodaje v nacionalne pravne rede. Ali je res tako težko eh, Eh, obvestiti komisijo eh, o tem, s katerimi eh, posameznimi zakonodajnimi akti države prenašajo evropska pravila v svoj pravni red. Ne vem, ali je res tako težko, kajti ko razmišljajo o tem, kako bodo izvedli prenos, morajo o tem razmišljati in se odločiti, v katerih zakonodajnih aktih bodo to izvedli. Vsi se zavedamo, da smo imeli kar nekaj razprav, Eh, o tem eh, v parlamentu, eh, o tem, kako trpi Evropska unija, kadar je izvajanje neenakomerno, kadar izvajanje ni dosledno in škoda je še večja, če se prenos ne izvede ustrezno. Že v vodoma sem povedal in to ponovno povdarjam, da je komisija proti nepotrebnim zamudam, zavedamo se, da gre za nujno zadevo in upamo, da bomo z intenzivnimi pogajanji res dosegli rešitev tega problema. Komisija bo poskušala biti čim bolj konstruktivna, zato da bo ta zakonodaja res sprejeta, preden se začne sezona potencijalnih izbruhov te bolezni. Kar pa zadeva pripravljenost komisije na izvajanje teh ukrepov, Eh, tukaj lahko zagotovim gospodu Šnelhartu in gospodu Udžasu, da je komisija opravila svojo vlogo, naši izvedbeni ukrepi so skoraj pripravljeni. Tisto, kar potrebujemo, je eh, sprejetje teh predlogov strani zakonodajalcev. Ko bo to opravljeno, bo eh, vse skupaj steklo zelo hitro. Torej najlepša hvala poročevalcu in hvala parlamentu za podporo tem ukrepom. Hvala in za konec še gospod Vojčakovski. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, hvala vsem za podporo mojemu poročilu. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci in članom odbora Agri za pripravljenost za res zelo hitro delo. Zelo redko se v parlamentu zgodi, da da lahko sprejmemo tako pozitiven dokument, ki prinaša izboljšavo eh, trenutnih razmer in trenutnih pogojev. Res eh, težko eh, smo sočutni do nacionalnih uprav, kajti res ni tako težko pripraviti teh nekaj informacij in jih poslati Evropski komisiji. Eh, vendar pa po drugi strani eh, bo za nekega običajnega državljana še toliko teže eh, izvedeti, ali se je eh, evropska zakonodaja že prenesla v njegovo nacionalno zakonodajo. Upam torej, da bodo te informacije na voljo vsem, da bo to dokument, ki bo na voljo javnosti. In eh, pozivam svet, da Eh, res lepo prosim, se ne spušča v to bitko, eh, da se ne zaprostavlja idej korelacijskih tabel in morda na ta način lahko upamo, da bomo do poletja imeli ustrezno cepivo, sicer bo vse naše hitro delo za ston. Najlepša hvala. Thank you. Thank you that, uh, that. Hvala lepa, s tem zaključujemo to razpravo. Glasovanje bo danes ob 12. uri. Naslednje vprašanje, oziroma naslednja točka na dnevnem redu, zadeva uvoz paradižnikov v EU